zapisnike decembra in eh, januarja ter februarja. Zadnji sej, če nimate komentarjev. Potem so ti zapisniki sprejeti. Imam tudi več sporočil. Najprej bi rad poslance in poslanke spomnil danes ob 5.30 eh, danes eh, čaka skupna seja na podlagi 55. člena poslovnika skupaj s kolegi iz odbora Juri. Pogovarjali se bomo o razkritju davčnih informacij v zvezi z dohodki strani nekaterih podjetij in podružnic. Gre za priporočila po državah. Kot vas je sekretarjat že obvestil, nas čaka jutri zjutraj ob 8. uri skupna seja z odborom Le Libe. Glasovali bomo o a, eh, preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma. Seja bo eh, ustrezno organizirana za oba odbora. Še, 6. Eh, februarja smo imeli sejo koordinatorjev. delegirane akte. 27. marca bomo uh, obravnavali enega od dosjejev. Pogovarjali se bomo tudi s komisijo in uh, eh, s ESAS. Imeli bomo izmenjavo uh, eh, mnen s predsednikom Evroskupine in sicer na izredni seji uh, odbora 21. marca ob 3. Ekon bo prosil za potrditev dveh eh, misij v Atenah in v Lizboni v skladu eh, z našimi dejavnostmi, na to eh, skupna konsolidirana osnova za davek od dohodka pravnih oseb. Radi bi bili nekatere predstavnike na sejo skupina, skupin oziroma odbora na kateri bomo govorili o tem doseju v drugi polovici letošnjega leta. Odbor Ekon je izvolil samo eh, enega podpredsednika, kar pomeni, da smo v eh, abnormalni situaciji. Predsedstvo odbora eh, ni najbolj funkcionalno in v teh okoliščinah so se koordinatori odbora in predsednik odločili, da pozovemo predsednika in predsednike eh, skupin, da najdejo rešitev za to situacijo, tako da bi, bi lahko čim prej eh, imenovali celotno predsedstvo odbora v skladu s pravili poslovnika. Počakali bomo na njihov odziv obenem pa bomo poskušali tudi sami sprejeti določene ukrepe, zato da bi eh, izvolili dodatne člane predsedstva. Drugače pa si bomo še naprej prizadevali na širšo rešitev na ravni skupin. Kakšen komentar? Hvala, gospod predsednik. Zanima me, če smo določili uh, rok. Mikrofon, prosim. Uh with the political groups that we expect this to be. Pričakujemo, da bodo politične skupine našle rešitev čim prej. Imamo uh, rok, ampak mislim, da ni potrebno, da ta rok eh, predstavim tukaj. Poročilo o medinstitucionalnih pogajanjih, to so trialogi. 4. februarja smo imeli trialog o boljšem financiranju uh, o eh, programu financiranja za 2017-2020 dosegli smo politični dogovor. Pričakujemo ponovne pogovore 22. marca. Nocoj pa nas čaka še en trialog o EFRAKu. Sedaj pa peta točka na dnevnem redu. Govorili bomo o predlogih spremembe v zvezi z evropskimi skladi tveganega kapitala in evropskimi skladi za socialno podjetništvo. Poročevalka je Sirpa Pietikajnen, izvolite. Uh, on... Najlepša hvala. Pri tem poročilu ni večjih težav. mislim, da ni večjih eh, razlik v stališčih eh, članov in članic. Večina podpira eh, besedilo in predlaga, da podpremo sklade tega nekaj kapitala posod po Evropi. Mnenja pa so deljena, kar se tiče zahtevanih minimalnih naložb. Večina Eh, podpira ohranitev eh, ravni eh, minimalnih naložb za tveganje kapital, se pravi 100 tisoč evrov. O tem smo se na dolgo in počest pogovarjali v prvem krogu razprav o skladih tveganega kapitala v parlamentu. Sama osebno bi rada zmanjšala minimalne zahteve za neprofesionalne vlagatelje, namesto da bi imeli nekakšno zgornjo umetov. Zakaj? Zato, ker eh, imamo danes veliko posojil peer-to-peer, -peer, veliko je neuradnih mehanizmov financiranja, ki so zelo tvegani. Ko smo uredili eh, možnosti za eh, naložbe za neprofesionalne vlagatelje, bomo še vedno imeli tiste, ki si želijo uh, večjega dobička, eh, večjega dohodka, tako kot pri PRIPS. Uh, tudi tukaj vidimo, da je težko razumeti uh, nek zapleten produkt. Težko je vedeti, kakšno je tveganje. Je pa pri takšni skladi tveganje kapitala tveganje više, zadeve pa so preprostejše. Bodi si bo neka obnovljiva uh, energija, uh, uspeh, bodi si ne bo. Tveganje je torej eh, bolj transparentno in eh, zdi se mi, da bi bilo pametno, in to tudi predlagam kot kompromis, da bi bilo dobro, če bi komisija vsaj v prihodnosti eh, obravnavala takšno možnost za neprofesionalne vlagatelje, ker bi imeli torej nižje. Uh, zahtevke za minimalne naložbe in ker bi imeli morda neko zgornjo omitev eh, eh, maksimalnega obsega naložb. Razen tega pa se mi zdi, da večina podpira eh, ohranitev trenutnega praga minimalnih eh, naložb. In na to še bolj zapletena stvar eh, zahteva za lastne sklade. razlike so velike. Imamo uh, eh, 100 tisoč eh, evrov, uh, zagotoviti je treba uh, vsaj eno četrtino lastnih sredstev uh, za uh, to, tako pravijo nekateri, drugi pa pravijo, da uh, na začetku ni treba imeti uh, lastnih sredstev oziroma da je treba pokriti samo uh, eno osmino obratovalnih stroškov. Sama sem poskušala najti neko skupno stališče v odboru Ekon, ampak to korak za korakom počasi pri tej zahtevi po lastnih sredstvih. Vemo, da se tukaj pogovarjamo o čezmejnih vprašanjih, imamo majhne eh, sklade. Eh, težko je vzpostavljati nove sklade in to je težava. Mislim, da potrebujemo eh, nove sklade eh, tega nekega kapitala in rizičnega kapitala. Po drugi strani pa je legitimno trditi, v primeru višjega ali nižjega tveganja. Vse je odvisno od narave naložbe. Če vam ne uspe pri tveganem kapitalu, nič ne pomaga, če ste pokrili vem, 100 tisoč ali pa eno četrtino, uh, če imate eno četrtino obratovalnih stroškov, zato ker izgubite 80 odstotkov uh, vsega vložka zaradi narave uh, teh naložb. Ravno zato potrebujemo drugačno strukturo za uh, to vrstne vlagatelje. Ampak tisti, ki se tega uh, lotevajo, vedo, kakšna so tveganja in biti bi morali pripravljeni. Kar pa se tiče upraviteljev eh, skladov in njihovega odgovornega ravnanja, pa se s tem dotikamo drugega pomembnega vprašanja. Kako zagotoviti ustrezen nadzor, registracijo in spremljanje dejavnosti sklada? Obstaja potreba po boljšem nadzoru nad skladi eh, na eni strani, Po drugi strani pa zaradi unije kapitalskih trgov potrebujemo eh, pravi trg eh, skladov eh, tveganega kapitala. To zaenkrat ne obstaja, zato ker imajo različne države članice različna pravila za registracijo, različni stroški so s tem povezani, različno tolmačijo uredbe. Eh, kar pomeni, da je za sklade vse skupaj zelo drago in skladi težko eh, delujejo v drugih državah članicah. Moj prvotni predlog je bil ta, da bi morala biti ESMO oziroma Evropska unija eh, tista, ki skrbi za registracijo na mesto nacionalnih organov, ki skrbi za nadzor. Nekateri pravijo, da so to prevelike spremembe in da svet ne bo imel političnega apetita za takšno spremembo, za takšno reformo. S tem, o tem smo se pogovarjali z različnimi predstavniki, tudi s predstavniki ESME in zato sem oblikovala predlog, ki ga najdete v predlogih spremembe, ki ga podpirajo tudi nekatere druge politične skupine. In to je poanta uh, te ideje, da bi torej ESMA imela zelo jasno vlogo, kar se tiče uh, vzpostavljanja nadzora in čezmenega uh, eh, trženja ter upravljanja uh, skladi tveganega kapitala v državah članicah Evropske unije. Nacionalni uh, pristojni organi pa bi skrbeli za uh, registracijo in uh, dnevni nadzor, vsakodnevni nadzor, ESMA pa bi imela pravico po drugi strani, pravico do uh, definiranja skupnih standardov, natančnih uh, meril, uh, kar se tiče postopkov, komunikacije, izvajanja in tako naprej. Naprimer, minimalne zahteve in pa nadzor. ESMA bi imela tudi dostop do registracijskih eh, podatkov, lahko bi nadzirala eh, registracijske postopke v nacionalnih pristojnih organih. Obenem bi imeli pri ESMI eh, pristojnost posredovati v tistih primerih, ko bi se izkazalo, da registracijski postopek ni usklajen s pravili oziroma v primerih, ko nadzor ni ustrezen. Tako bi lahko pridobili na registracijske postopke, Eh, obeh straneh. Eh, in eh, mislim, da je tu pomembno to skupno politično stališče in pripravljenost za spremembo. Upam, da bomo lahko našli kompromis za to. In ne na zadnje, še uh, potni list za upravljanje in trženje. Zaenkrat je nejasno, če je to zgolj potni list za trženje ali tudi za upravljanje. Uh, sama menim, da bi ta potni list moral pokrivati tako upravljanje kot tudi trženje. Če pa tukaj ne moremo priti do skupnega uh, stališča, potem lahko upamo vsaj, da uh, bo komisija analizirala to področje in pojasnila, zakaj gre. Če je v naslednjem uh, koraku vključeno tudi upravljanje ali ne. Vse to je torej potrebno. Prizadevamo si za hit, hiter napredek pri tem dosjeju. Eh, prizadevamo si tudi za široko zastavljene kompromise, tako da bo parlament zedinjen eh, in da bomo lahko začeli s pogajanji svetom. Hvala. Najlepša hvala v imenu skupine SND. Gospod Luigi Morganov v imenu eh, Andreja. Kocolina. Najlepša hvala, gospod eh, predsednik. Najprej bi se rad upravičil v imenu gospoda eh, Kocolina, ki ga danes nažalost ni tukaj v dvorani. Prosil me je, da eh, v njegovem imenu predstavim to stališče, ki ga bom sedaj prebral. Rad bi se zahvalil vsem kolegom in kolegicam, ki so vložili predloge sprememb. Hvala še posebej poročevalki gospe. Eh, Pietikajnen. Veseli nas, da je eh, veliko tovrstnih amanmajev, ki eh, upoštevajo tudi naše pomisleke. Poslanci iz različnih držav in političnih skupin se strinjajo z nami, tako da mislim, da imamo veliko možnosti za konsens, za kompromise. Najprej, kar se tiče potnega lista za upravljanje upravitelji skladov, ki so eh, registrirani v eh, okviru EUVEKE in EUSEFA, eh, bi morali imeti možnost dostopa do takšnega potnega lista, ampak spremembe besedila bi pomenile, da bi organi ki bi bili tako organizirani, bili deležni preobsežnega bremena pri potnem listu za upravljanje. Kar se tiče lastnih eh, sredstev, eh, je ESMA tista, ki določa vrednost. Gospod Kocolino meni, da bi morali to določiti v eh, uredbi, ne v ločenih aktih. In zato potrebujemo čas. Na ta način bi zagotovili večjo mero pravne gotovosti. Drugi eh, poslanci in poslanke so prav tako vložili eh, predloge sprememb, eh, ki so podobni našim predlogom. Gospod Kocolino meni, da je torej kompromis mogoč, ohraniti pa bi morali splošno strukturo besedila. Na to tretja točka. Predlog komisije pravi, da nadzorni organ ne more posredovati v državah eh, gostiteljicah. Vseeno pa potrebujemo nadzorne uh, misije in kritje treba stroške. Kar se tiče razširitve področja uporabe, bodo organi upravljali več uh, nadzora. Ampak tukaj se poraja vprašanje uh, nepoštene konkurence vizavi nacionalnih uh, organov. Zato je uh, treba režim, uh, ta režim vključiti v uh, sam predlog. Produkti tveganega kapitala in produkti socialnega podjetništva uh, predstavljajo kategorijo uh, proizvodov, ki bi se lahko osredotočali tudi na okoljske cilje. Pri tem bi lahko sodelovali pri uh, okoljski tranziciji bodi si prek zelenega sklada EU-veke oziroma EU-sefa. To je pomembno za tiste, ki jih skrbi okoljski vpliv tovrstnih uložkov. Eh, Gospod Kozolino je pripravljen sklepati kompromise, sploh kar se tiče eh, večje vloge ESME. E. Veliko amandmajev so vložili kolegi iz različnih političnih skupin in strinjajo se z njegovimi pomisleki, kar se tiče eh, potnega lista za upravljanje, lastnih sredstev in eh, stroškov. Najti je treba kompromis pri teh vprašanjih, tako da bomo eh, imeli skupno stališče. Hvala. Naslednji govornik skupina EKR. Ne tudi skupine Alde in skupine Gue ni nikogar, gospod Urtas v imenu zelenih. Najlepša hvala, gospod predsednik. Upravičujem se v imenu gospoda Lamberca, našega poročevalca v Senci, ki ga danes nažalost ni tukaj. V njegovem imenu bi rad povedal, da upamo, da bo pogajalska ekipa eh, kmalo dosegla dogovor o tem dosegu. To eh, je bila ambicija vseh političnih skupin, eh, ki so jo te skupine izrazile pred dvema tednoma v Strasboru. Podpiramo uh, krepitev vloge ESME in vzpostavitev režima, ki zagotavlja potni list tako za upravljanje, kot tudi za trženje. Nekateri uh, člani pogajalske ekipe želijo zmanjšati uh, prak uh, za ulaganje v uh, sklade EUSEF. Uh, ukrepi za zaščito. Uh, neprofesionalnih eh, vlagateljev bi morali biti eh, okrepljeni. Eh, podobno velja za dolgoročne naložbe. Večina političnih skupin predlaga zahteve za lastna sredstva, ki se osredotočajo zgolj na operativno kontinuiteto. Raven odraža zgolj nekaj tednov kontinuitete v času resne krize. Po našem mnenju pa bi morali z lastnimi sredstvi pokriti eh, tudi eh, druge eh, krize, naprimer kar se tiče likvidnosti. Zato predlagamo zahteve, ki so opisane kot delež skupnih sredstev. Ustrajamo tudi pri bolj previdnem pristopu, kar se tiče razširitve morebitnih sredstev, v katere lahko vlagajo vlagajo Eh, skladi EUVK. Eh, vse je odvisno tudi od časovnice vlaganja. Pri prvih naložbah bi morali eh, biti omejeni na podjetja do 250 oseb pod 50 milijoni evrov. V, v, v sklopu druge naložbe pa lahko gremo do, eh, do podjetij eh, z, z do 499 uh, eh, zaposlenimi. V imenu Filipa bi rad predlagal tudi, da uh, uvedemo dodatne zahteve za informacijo za sklade uh, EUVK. Takšni skladi morajo v letnem poročilu vključevati okoljske in podnebne faktorje in eh, tudi inovacije. Pri tem je treba uporabiti eh, kazalnike, ki jih je razvila ESMA. Evropska unija mora zagotoviti dostop do ustreznih eh, podatkov, ki bodo lahko služili oceni, doseganja ciljev na tem področju. Hvala. Najlepša hvala. Poročevalcev vsem tih drugih političnih skupin ne vidim, tako da začenjamo prosto razpravo. Prvi je Burkard Valc. Najlepša hvala, predsedujoči. To, kar je povedala Sirpa Pitikajnen pri eh, tem dokumentu, izredno podpiram. Mislim, da se je poročevalka odločila za proporcionalen in pragmatičen pristop pri uporabi EUVK. Reorganizacija te uredbe je nujno potrebna, ne nazadnje tudi zato, ker trenutna zakonodaja ni prispevala k doseganju našega cilja. Gre za cilj povečanje podjetništva in eh, inovacij v Evropske uniji. Še vedno imamo preniske zmogljivosti, kar se tiče financiranja lastnega kapitala. Naš eh, trg tveganega kapitala je prenizek in eh, ti skladi tveganega kapitala so še veliko za podobnimi skladi v, po svetu. Prav zato potrebujemo drugačen pristop. Potrebujemo pristop, ki bo v praksi deloval in eh, če bomo takšen pristop eh, izpodbijali, potem ne bo smiselno. Kar se tiče tega novega načina upravljanja, mora biti organiziran sorazmerno, namreč želimo napredovati pri um, kap evropskem kapitalskem trgu, ta mora biti enoten in nefragmentiran. Enako velja tudi glede zahtev. Ne podpiram to, da bi se to uh, harmoniziralo z direktivo FMD, namreč eh, zahteve so tukaj in pogoji so tukaj drugačni. Po mojem mnenju teh eh, upraviteljev ne smemo primerjati z upravitelji AFM-ja. Pristop SIRPE se mi zdi smiseln in ga torej podpiram. Kar se tiče pristojnosti za ESMO, potrebujemo realističen pristop. To, da dajemo esmi pristojnosti, ki si jih ne želi in ki jih tudi ne more izvajati, ni smiselno in ne bo vodilo do našega cilja. Najlepša hvala, Pervanš Beres. Merci. Najlepša hvala in hvala poročevalki za dober pristop k reviziji tega dosija imeli smo skupni cilj, to je res. In uh, besedilo, ki smo ga oblikovali, nam ni omogočilo, da bi dosegli uh, te skupne cilje, tako da je treba sedaj zadeve uh, revidirati. Veliko smo se pogovarjali o vlogi uh, ESME. Že po definiciji je treba uh, zaupati strukturi, ki smo jo vzpostavili. Uh, zaupati je treba ESMI, tako da bomo resnično imeli evropsko zakonodajo, ki bo imela neko dodano vrednost. Ob eh, tej reviziji je treba eh, zaščititi eh, vlagatelje, o tem se je treba pogovarjati. Sama sem, na primer, uložila predlog spremembe v zvezi z identifikatorjem pravne osebe mislim, da je to dober predlog, ki ga je treba ohraniti v besedilo kot uh, poročevalec v senci socialistov. Gospod Kocolino, tudi sama uh, menim, da je vzpostavitev uh, neke zelene oznake uh, dobra uh, ideja. Tudi vprašanje uh, komisije v državah članicah je pomembno vprašanje. Uh, ne moremo od, državah, od držav gostiteljic zahtevati, da opravljajo svoje nadzorno delo, eh, pri tem pa ne bi upoštevali truda, ki ga v to vlagajo. Nadzorni vidiki so zelo pomembni. Najobčutljivejši eh, Eh, element pa je vprašanje enakih pogojev za eh, te eh, sklade, ki izhajajo iz EUVEKE in EUSEFA in iz direktive AFMD. Vprašanje je, če naj bo potni list oblikovan na podlagi istih pogojev ali ne. Potrebujemo tudi zahteve po ustreznih lastnih sredstvih za Eh, tveganje kapital in za socialno podjetništvo. In to je treba primerjati na to z eh, AIFMD. Mislim, da moramo eh, paziti predvsem na to, da ohranimo ustrezno raven nadzora nad temi skladi. Biti morajo atraktivni, to je res, ampak ne smemo ustvariti nek, nekih novih skladov uh, hedge, glede na to, kar se tiče uh, učinkovitega upravljanja s temi sredstvi. Najlepša hvala. Nihče drug ni prosil za besedo, tako da bom besedo sedaj predal gospodu Getnerju iz komisije. Izvolite. Mač. Najlepša hvala, gospod predsednik. Hvala, da ste nas povabili na današnjo sejo. Dovolite mi, da najprej spomnim na naslednje. Strinjam se eh, z oceno dveh okvirov, ki sta bila vzpostavljena leta 2013. Nekaj uspeha smo zabeležili, ampak morda tega uspeha ni dovolj. Zato se sedaj že tako zgodaj pogovarjamo o reviziji obeh okvirov. Ko se pogovarjamo s predstavniki a, eh, industrije, a, eh, In z drugimi, ki uporabljajo UVECO in EUSEF, takoj postane jasno, da smo pozabili na nekatere elemente. Industrija meni, da bi lahko eh, izboljšali privlačnost in uspešnost eh, teh dveh okvirov. Še vedno zaostajamo za, naprimer, ZDA, kar se tiče obsega našega Eh, trga tveganega kapitala, tako kar se tiče obsega samih skladov in celotnega trga. Potencijala je v Evropi na tem področju še veliko in to je treba izkoristiti. Dve glavni spremembi, ki jo predlagamo, sta naslednji. Razširitev eh, upravljanja teh skladov eh, na večje upravitelje in mislim, da se poročevalka strinja s to idejo, to pomeni, da bi lahko te sklade tržili eh, širšemu eh, omrežju vlagateljev, eh, tudi veliki institucionalni upravitelji bi se lahko lotili uporabe teh okvirov, kar pomeni, da bi EUVK in EOSEF postala neka zaupanja vredna priložnost na to eh, definicija eh, upravičenih eh, sredstev. Mislim, da bi na ta način lahko diversificirali eh, investicijski portfelj eh, in povečali obseg. Ključni cilj revizije je eh, povečati privlačnost eh, teh skladov nima smisla, da se dotaknemo eh, te omejitve 100 tisoč evrov. Ko smo se o tem pogovarjali s predstavniki iz industrije, nihče ni menil, da bi lahko eh, dosegli eh, kaj dosti s tem, ko bi to spremenili. 100 tisoč evrov je zelo jasen test za upravljanje. Drugi to vrstni testi so že bili deležni kritičnih besed strani kriti, eh, industrije, zato ker je bolj zapleteno eh, upravljati s takšnimi stvari, ko, stvarmi, ko si pogledamo celotno sliko. Mislim, da to moramo torej pustiti pri miru, zato ker deluje. Kar se tiče zahteve po lastnih sredstvih, je naš cilj ponovno eh, večja privlačnost teh eh, skladov za upravitelje. Eh, ne sme biti težko vzpostavljati to vrstnih eh, skladov in glede na to, da eh, vlagatelje že ščitimo eh, prek praga 100 tisoč evrov in prek pravil za vlagatelje in zato bi morala biti pravila tukaj manj stroga kot pri AFMD. To lahko prepustimo ESMI, podpiramo pa rešitve, ki dosegajo večjo privlačnost teh skladov, kar pomeni nek eh, lažji režim, blažji eh, režim. Gre za upravitelje, ne za eh, podjetja. Upravno podjetje lahko še naprej deluje, kljub temu, da se znajde v težavah, ne gre pa za napad na ulagatelje, če gre kaj po zlu, tam imamo drugačne ukrepe, ki jih lahko uporabimo na to vprašanje potnega lista za upravljanje. Ko smo pripravljali to revizijo, eh, smo ugotovili, da ni neke potrebe potem, da bi majhni eh, upravitelji vzpostavljali eh, sklade v drugih državah članicah. Večji upravitelji lahko uporabijo potni list. Bojimo se, da bi takšen potni list ga, kot ga predlagate, vodil do zamud, do eh, zapleta. In končni rezultat pogajanj bi bil slabši, kot pa to, kar imamo sedaj na mizi. Okvir bi postal zapletenejši, imeli bi dodatna pravila, kar se tiče ulog eh, gostitelja in uloge eh, drugih, kar pomeni, da ti skladi ne bi bili več tako privlačni. Ponovno se bomo lotili analize potnih listov v okviru eh, revizije IFMD, ampak zdi se nam, da je treba v tem eh, trenutku pustiti eh, ta element pri miru. Na to še vaš predlog, da okrepimo vlogo ESME. Kot veste, komisija pripravlja revizijo uredbe ESA ne vemo, kakšen bo rezultat revizije, tako da v tem trenutku ne morem komentirati konkretnih predlogov glede krepitve pristojnosti ESME. Najlepša hvala. Uh, Najlepša hvala komisiji. Sedaj pa še poročevalka, izvolite. <clears throat> Uh, uh, Rada bi se zahvalila poročevalcem v senci in komisiji za komentarje. Thank you. Hvala. So the timetable is the following. Voting in... Časovnica je naslednja. 22. ali 23. marca bomo glasovali v Ilkonu. Ok, we close this point. And... In potem nadaljujemo s triologi. Sedaj pa točka 7 na dnevnem redu. sprememba uredbe o Evropskem statističnem programu za obdobje 2013-2017, podaljšanju programa za obdobje 2018-2020. Sam sem poročevalec. Zahvaljujem se vsem tistim, ki ste vložili predloge spremembe. Številni so bili namenjeni temu, da bi izboljšali predlog komisije v skladu z stališče iz mojega osnutka poročila ne da se spuščam v podrobnosti predlogov sprememb, bi izpostavil eh, določena področja, na katera se osredotočajo. Prva skupina predlogov sprememb poziva k vzpostavitvi obsežnih kazalnikov o situaciji beguncev in migrantov v Evropski uniji. Nekateri podpirate metodologijo za raziskavo o enakosti med spoloma. Potem spet uh, naslednji predlogi sprememb um, pozivate k kazalniki zaposlovanja, ki bi razlikovali ne samo med zaposlovanjem za nedoločen čas in za določen čas, ampak tudi kazalnike za druge oblike zaposlovanja. Toliko o prvi skupini predlogov sprememb. mislim, da sem večino teh vključil tudi v moj osnutek poročila. Drugi sklop predlogu spremem številni pozivate k razvoju kazalnikov onkraj BDP-ja, torej takšni, s katerimi bi merili okoljsko trajnost, kakovost življenja, vplive na okolje in tako naprej, tudi v okviru nacionalnih izračunov. Potem številni ste uložili predloge sprememb s katerim zahtevate um, kazalnike agregatnega odnosa med uh, dohodki in pa kakovostjo življenja in pa še um, predlogi sprememb, ki pozivajo k uporabnikom bolj prijazni uh, statistiki uh, z različnimi točkovnimi tabelami in tako naprej. Zahvaljujem se vsem kolegom Na osnovi današnje razprave bom začel pripravljati kompromisne predloge sprememb in skušal bom mm, najti kar največ skupnih stališč. Poročevalec za ELS je gospod Mato. Hvala. Zahvaljujem se vam za opravljeno delo. Eh, predloge sprememb gredo v pravo smer. um, pravzaprav ta dokument ni potreboval uh, pomembnih sprememb. Komisija je predlagala deset prednostnih nalog, ko gre za novo oblikovanje statistike uh, in predlog je pravzaprav hitro napredoval. Eh, evropske politike bi morale temeljiti na statističnih podatkih, ki bodo visok, merilnike kakovosti, ki bodo upoštevali različne vidike in kazalnike na nacionalni in evropski ravni. In s takšnim statističnim sistemom bomo lahko zadostili trem temeljnim ciljem, ki ga imamo, torej da bi imeli statistične podatke dobre kakovosti, da zagotovimo, da ne bo več statističnih vrzeli, po drugi strani želimo biti sposobni se hitro odzivati na statistične potrebe v Evropski uniji in pa želimo um, zagotoviti prednostno vlogo Evropskega statističnega sistema v svetovnem pomenu. Toliko z moje strani. Hvala. predstavnika AKE, EKR-ni, gospod Kalveš Šambon v imenu Alde. Hvala lepa kratek bom. Mislim, da je to tema, ki mm, pravzaprav ne predstavlja nič spornega. No, eh, smo pa tukaj spet nekoliko opazili pomankanje ambicioznosti pri procesu evropske integracije. Veliko vrzel se izpostavili kot poročevalec, gospod predsedujoči. Veliko pomankljivosti je tudi pri statističnih podatkih. E, in mislim, da bi pač te morali odpraviti teh vrzeli, morali nameniti nekaj več sredstev. Skupina Alde želi, da bi okrepili vse možnosti analize neenakosti na različnih področjih. Trenutno smo soočeni z velikim problemom neenakosti na različnih področjih. Tukaj ni pomemben samo kazalnik eh, onkraj BDP-ja, ampak tudi druge raziskave. Eh, velik je občutek neenakomerne porazdelitvi rasti in to predstavlja postavlja pod vprašaj celo naš lastni sistem reprezentativne demokracije. Eh, pomembno je tudi to, da naš statistični sistem dobi večji mednarodni ukrep, potrebujemo tudi stabilna, eh, stabilne organe, ki se bodo ukvarjali za pripravljanjem statistike. Vse skupaj ne sme biti odvisno samo od eh, tega, kaj se komisiji zdi v tem trenutku bolj nujno, recimo begunci ali pa migranti. Uh, um, to delo mora biti trajnostno zastavljeno. Potem uh, potrebujemo tudi evropske statistike. Eh, na različnih področjih, tudi če bomo to dobili eh, korak za korakom. Pravzaprav bi morali tudi imeti globalne podatke o statistiki, če želimo recimo vedeti, stopnjo brezposelnosti v Avstraliji, v ZDA, v Rusiji. Dobro, oni bodo verjetno ponaredili podatke, ampak bodo ponudili podatke. Skratka, moramo olajšati to izmenjavo statističnih podatkov, tudi globalno gledano. Trudno tega nimamo, to je škoda. Um, pa še nekaj tukaj pomembno. Poskrbeti moramo za to, da bodo metodologije čim bolj skladne. Eh, Kaj ti trenutno je na področju statističnih podatkov tudi veliko manipulacij? In to samo vodi v kaos. Skratka, Eh, kar največ moramo doseči za sredstvi, ki so nam na voljo. Treba je spoštovati razlike v stališčih. Osredotočiti se moramo na to, da proračunske zmogljivosti usmerimo v to, da dobimo kar največ kakovostnih podatkov. Uh, dve ali tri stvari lahko še izboljšamo, eh, no, eh, se pa veselimo nadaljnega dela tudi v skupini ALDE. Thank you. Uh... Hvala. Sven Gigold. Thank you, Chair. Um... Hvala. Najprej se vam zahvaljujem za odličen osnutek poročila, ki vsebuje veliko skupnosti, skupnih točk, recimo kazalnike o enakosti med spoloma, o nasilju med spoloma, socialna vprašanja, potem eh, migracije. Tudi to bi morali bolje pokriti v statističnih podatkih, pa tudi širšo agendo za trajnostni razvoj. V tem trenutku bi morali spet preučiti Evropski statistični program. To pomeni, da moramo tudi preučiti delo, ki smo ga upravili že pred nekaj leti. V ta program smo skupaj z sozakonodajalcem upisali kar nekaj stvari, ki, ni, ki še niso izvajane. Zato moramo spostaviti dialog z Eurostatom, pomeniti se moramo o tem, kaj iz tega, kar je bilo zapisano v statističnem programu, izvajamo in kaj ne. Zato smo predlagali nekaj predlogov sprememb, s katerimi opozarjamo na odprta vprašanja. Samo tri bi tukaj izpostavil. Najprej kazalniki za Evropo 2020. Ti so pogosto, tukaj so kazalniki pogosto zastareli. Naj, eh, kasnejši razpoložljivi podatki so recimo iz leta 2014. Če naj bo to naša ključna strategija, potem potrebujemo bolj sodobne podatke, kot pa tiste iz leta 2013 ali 2014. Drugič spletne strani morajo biti uporabnikom prijazne in tukaj situacija še ni zadovoljiva. Imamo druge statistične strani, ki so bolj enostavne za uporabo, za učence, za učitelje, zato da ti potem proizvajajo grafe, jih prikazujejo na družbenih uh, na družabnih omrežjih, da jih lahko uporabijo za predstavitve v šoli ali na univerzi. Večine predstavitve na spletni strani Eurostata pa še vedno potrebujejo eh, posebna navodila za uporabo programske opreme, skratka, njih enostavno razumeti ali pa uporabljati. Zato moramo tukaj poskrbeti za neko dodano uredno za naše državljane. Eh, kot pri prejšnjem programu bi si želeli, da bi tudi tukaj bile jasno izmerjene dejavnosti družbenega gospodarstva. Tukaj se lahko zgledujemo po ZDA. Oni so tukaj dosegli pomemben napredek. Predla, um, pripravili smo nekaj predlogov v zvezi s tem. Tudi drugi kolegi so podali nekaj pomembnih predlogov, recimo SD in pa ALDE o neenakosti, potem Levica o izogibanju davkom, EPP o teritorijalni razdrobljenosti, potem Jonas Fernandez o krožnem gospodarstvu. Skratka, kolegi so imeli veliko dragocenih idej in dobro bi bilo, če bi lahko tudi Eurostat pokomentiral te ideje. Povedati morajo, kaj lahko izvajajo v sedanjem programu in dokdaj se bodo zavezali odpravi starih verzij tega Evropskega statističnega programa. Nihče drug ni prosil za besedo. Eh, via mevrouw Kappel, die zich laat verontschuldigen. Gospod Animans. Hvala lepa. Gospa Kappel se opravičuje, da danes ne more biti tukaj. Imam nekaj opasko v njenem imenu. Komisija pravi, da so statistični podatki bistvenega pomena za analizo evropskih politik. Jaz bi tukaj povdaril, eh, da je tukaj pomemben napredek. Treba se je, treba je poštevati predvsem vpliv naših politik. Eh, ni dovolj, da se osredotočamo na napredek, ampak na vpliv. Potem tudi napovedi. Tukaj je govora o starajočem se prebivalstvu. Mi bi želeli dodati še vidik demografskih sprememb zaradi mm, begunske in migranske politike v Evropski uniji. In pa še pripomba v zvezi z eh, statistiko o podnebnih spremembah. Tukaj se moramo osredotočiti na nedavne dogodke. Gre za goljufije v, v zvezi z statistiko o podnebnih spremembah. Ne smemo dovoliti goljufi in pa nekakšne poljubne izbire pri naši statistiki. Imeti moramo tudi statistiko o tem, kdaj države članice ne morejo dosegati ciljev iz naše, naših evropskih politik nimamo dovolj eh, dokazov za to, da države članice, kako države članice izpolnjujejo naše politike. Uh, Trenutno nimamo dokazov za to, da države članice preprosto ne morejo doseči ciljev, ki so zastavljeni v nekateri izmed naših politik. Z nami je Peter Everajs, direktor Eurostata, želite besedo? Indeed, my name is Peter Evras, I'm director at Eurostat. Hvala, sem uh, direktor Eurostata, pristojen sem za upravljanje na evropski ravni in pa za pravni okvir za evropske statistike. Uh, cenim delo poročevalcev in pa poročevalcev v senci in pa vseh tistih, ki so pripravili predloge sprememb. Vaš odbor in Evropski parlament sta vedno močno podpirala potrebo po evropskih statistikah, ki morajo biti bolj primerne, bolj točne, bolj sodobne. Vaš odbor je vedno podpiral Eurostat, eh, ko si prizadevamo za nepristranske in kakovostne statistične podatke, s katerimi potem obveščamo našo javnost in pa tiste, ki oblikujejo politike. In ta potreba je postala še bolj očitna v tem času, ko eh, smo obdani za tako imenovanimi alternativnimi dejstvi. Razširitev statističnega programa 2018-2020 pomeni, Eh, ne to, da bomo sedaj spreminjali statistični program eh, za leta 2013 ali 2017 ali, bom, ali da bomo začeli s popolnoma novim statističnim programom. S tem podaljšanjem želimo zagotoviti še naprejšnje dobro delovanje Evropskega statističnega sistema, želimo zagotoviti, da ta še naprej um, izpolnjuje vse visoke zahteve in standarde. ne gre za to, da bi potrebovali več osebja, da bi morali uh, pohiteti za delom. Gre prej za konsolidacijo sistema. Istočasno pa želimo tudi spoštovati naše prednostne naloge. Statistika mora biti prilagojena trenutnim potrebam politike. Kot ste opazili v predlogu, smo opazili veliko napredka na področjih, kot so migracije, uh, socialni, uh, statistični podatki, potem okoljski podatki in tako naprej. Tukaj smo seveda pripravljeni razpravljati o podrobnostih, vaše ideje iz recimo predloga spremembe 83 o migracijah, potem uh, eh, 36 o okolju in tako naprej in tako naprej. Vsi ti vaši predlogi so zelo koristni in pa recimo 43, 45 o energiji in pa 48 o kmetijstvu. A naj o tem spregovorim bolj podrobno. Recimo 63. Ta predlog spremembe predlaga razpoložljivost kazalnikov za nadzor nad izvajanjem strategije za leto 2020. To je omenil že Sven Gigold. Seveda je tukaj ključnega pomena, da pravočasno objavimo podatke. No, verjetno pa razumete, da je tukaj treba vedno iskati ravnotežje med točnostjo podatkov in pa um, časovnico. Potrebujemo dobro ravnovesje za vsak kazalnik, če zagotovimo, da so kazalniki kakovostni. Seveda je treba pri zagotavljanju kakovosti upoštevati tudi vidik časa za uh, štiri od petih tematskih področjih v Evropi 2020 smo uh, objavili podatke, kot je to zapisano v predlogu spremembe 63, samo za, podno, za podnebne spremembe tega nismo uspeli. Zakaj? Zato, ker imamo podatke uh, o porabi energije, ki jih države članice pošiljajo na prostovoljni osnovi. Tukaj preprosto ni zavezujoče časovnice. Uh, Eh, podatki so objavljeni nekaj mesecev po 12-letnem obdobju, ki ga ocenjujemo. Ampak Eurostat ne more na to nujno vplivati. Eh, recimo, ko gre za izpuste toplogrednih plinov, pa je eh, tukaj tako, da te podatke zbira Agencija za okolje, zato smo odvisni od njih. Ko gre za razvoj novih kazalnikov, tukaj seveda spremljamo vaše zahteve. Eurostat je tudi začel redno posodabljati svoje spletne članke o podatkih iz Evrope 2020, tako kot dobimo nove podatke, posodobimo našo spletno stran in to eh, bo pomenilo, da bo naše poročilo na voljo dosti prej kot v preteklih letih. Predlog spremembe 62 in 84 razpoložljivost podatkov na naši spletni strani. No, gospoda Gigolta že dolgo poznam, zato sem pričakoval takšen komentar. Seveda je um, prijaznost uporabnikom naša glavna prednostna naloga, ko gre za spletno stran. To pomeni, da moramo na privlačen način sporočati o statistikah in da moramo omogočiti neposreden dostop do statističnih podatkov za vse skupine uporabnikov. Lahko vam zagotovim, da je v zadnjih letih Eurostat veliko investiral v to, da bi bolje sporočali o statistikah in da bi izboljšali naše spletne strani. Recimo za uvedbo interaktivne vizualizacije, zemljevidov, grafov in tako naprej. Januarja, pred nekaj tedni, je naša, smo našo spletno stran izboljšali za dodatkom z dodatkom nekih novih oddelkov. Ehm, prav tako imamo račun na Facebooku in pa Twitterju, s tem smo privlačili kar nekaj novih uporabnikov. Ehm, moram povedati, da smo dobili zelo pozitivne povratne informacije o teh naših posodobitvah, tudi iz ehm, strani eh, zvez potrošnikov. Gospod Gigold, upam, da vas bo to prepričalo, da smo sprejeli kar nekaj ukrepov na tem področju. Sveda se tukaj ne bomo ustavili in tukaj so vaše predlogi spremembe res za nas pomembni. Um, pomembne smernice. Prav tako uh, pripravljamo raziskavo o tem, v količni meri naša spetna stran uh, Eh, se odziva na želje in potrebe uporabnikov in v drugi polovici letošnjega leta bomo objavili rezultate te študije. No, pa še veliko je drugih predlogov sprememb, na katere bi se lahko odzval. Verjetno pa bo tudi poročevalec še nekaj več povedal o predlogih sprememb. Naj zaključim. Mislimo, da predlog ponuja jasno sporočilo, da je treba posodobiti Evropski statistični program. Želimo kar najbolje izkoristiti proračun, ki je na voljo za eh, statistiko. Ta statistika mora ponuditi dodano vrednost in mora pomagati državam eh, članicam oziroma njihovim statističnim eh, uradom. Vaša podpora za, za porast proračunskih sredstev. Eh, upam, da to ne bo um, presegalo pogojev, ki so že opisani eh, znotraj večletne finančne perspektive in pa sedanjega statističnega programa. Eh, še enkrat hvala poročevalcu, hvala tudi odboru za njihove predloge sprememb in za vašo podporo. Povdarjam, da je komisija seveda na voljo za nadaljna podrobnejša pojasnila, če bi te potrebovali. Če bi ta potrebovali. Much, and... Hvala. Hvala tudi komisiji in pa poročevalcem v senci. Mislim, da imamo dobro osnovo za nadaljne delo. dobro je, da tudi predstavnik Eurostata podpira nekateri izmed naših predlogov. Ja, nekaj še nijans, ampak nasplošno sem prepričan, da bomo uspeli doseči dobre kompromisne predloge sprememb. So, uh, to ja, pravzaprav nimam več eh, kaj uh, eh, zadodati. Vaši predlog se mi zdijo smiselni, a nekoliko jih bo še treba izpiliti, najti najbolj ustrezno obeseditev, ampak sem zelo optimističen. Časovnica.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 smo zaključili naš dnevni red. In čaka nas pa še skupna